sicer v zvezi z Rusijo in še zlasti z gospodom Koverjem, Sancovom in Kolčenkom. Gospod Brok naj bi menda želel besedo na to temo. Drži? Um, ne ne bo prispevka gospoda Broka. Gremo na Azerbejdžan. Tretji odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo predlog spremembe 1 in 2, ki sta identična za, proti. vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Zdaj pa glede celotne resolucije poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za resolucijo Angoli. Po imensko glasovanje glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Naslednja točka se nanaša na resolucijo o Azerbejdžanu. Gospod Brok, ste želeli besedo? Mislim, da nihče ne dvomi o tem, da je potrebno Azerbejdžan močno kritizirati zaradi človekovih pravic, močno kritizirati. In ravno zato se mi zdi ta resolucija na mestu. Po drugi strani pa nujne razprave niso nujne prava pot, da pojasnimo svoje stališče. Če vemo, da smo lahko vključeni, tudi v razprave o tem, ali bomo prepustili Rusi celotno skrbo s plinom, naprimer. To so pomembna strateška vprašanja, kjer potrebujemo razpravo v pristojnih odborih. In zato vas prosim, da to vzamemo na znanje in Morda lahko še vseeno oglasujemo o tej resoluciji, ampak potrebujemo razpravo. Mislim, da ne moremo v sredo razpravljati in v četrtek že odločiti, ali bomo, ne vem, se pogajali za Kitajsko ali ne. Mislim, da moramo tu pri Azerbejdžanu upoštevati tudi naše odnose z Rusijo in z Kitajsko. To ni pravi način, kako zaščitimo interese in človekove pravice. Zato prosim, da se to izuzame z dnevnega reda. Deč, eh, ja, hvala lepa. Gospod Brok je torej dal predlog, da spremenimo dnevni red in kolege iz drugih skupin zdaj sprašujem, ali so proti temu, ali so proti temu predlogu. Gospod Panceri. Nisem razumel predloga, ali želite črtati samo posamezne točke resolucije ali kaj drugega. Če naj bi samo glasovali po vesti na podlagi dokumentov, ki smo jih prejeli, je to eno. Če pa gre za preložitev glasovanja, potem želimo mi ostati pri glasovanju o človekovih pravicah v Azerbejdžanu, ker menimo, da se ta parlament mora izreči. Seveda pa je ta parlament pristojen za to, da se odloči, kakor bo rekla večina. Gospod Brok je prosil za spremembo dnevnega reda. In zato sprašujem politične skupine, ali sprejemate spremembo dnevnega reda ali ne. Da, Lunaček. Gospa Lunaček. You, chair, but... Hvala, predsedajoči. Dvoje. Prvič, kolikor sem razumela, v tem trenutku spremembe dnevnega reda niso več možne. ELS naj bi želel preložiti glasovanje. In drugič, ELS je bil tudi vključen v pogajanja v senci. Takrat bi bilo to možno. Možno bi bilo glasovanje po delih. Preložitev zdaj ni več možna, lahko poskusite z ustnimi predlogi spremembe, ampak nič več. Zato je naša skupina proti temu, da preložimo glasovanje in karkoli spreminjamo, zdaj so možni samo ustni predlogi sprememb, kolikor vem. Hvala lepa. Gospod Brok. Naj parlament odloči. Razprava je bi žela opravljena, dnevni red se ni spremenil in vsakodnevna praksa v tem parlamentu je, da včasih lahko glasovanje preložimo. Ne vidim, zakaj to ne gre v tem primeru. Zdi se mi, da ni prav, če umetno ustrajamo pri nečemer, če je volja tega parlamenta, da preložimo glasovanje, potem naj bo tako in to obravnavamo. Na naslednjem plenarnem zasedanju lahko tudi na septembrskem zasedanju številka dve. Do takrat se bomo že zedinili, prepričan sem in mislim, da je prav, da najdemo eno rešitev. Pomembno je, da z veliko večino obsodimo kršitev človekovih pravic. To mora biti v interesu tega parlamentu ne moremo se zdaj pogovarjati o tednu dni ali ne. Lepo prosim, naj plenarna dvorana odloči in če bodo proti, potem sem pač imel smola. Deci, deci, in aceste situacije existe dve posibilnosti. V tej situaciji imamo zdaj dve možnosti. Prva možnost je ta, da to točko črtamo z dnevnega reda, ampak To zdaj ni več možno, ker govorimo o nujnih razpravah. Druga možnost pa bi bila sprememba dnevnega reda. Torej, sprememba dnevnega reda pod pogojem, da vse politične skupine to tudi sprejmejo. Vendar pa mislim, da imamo vsaj eno politično skupino, ki tega ne želi. In Imamo še kolege, ki želijo besedo. Gospod Marijas. Kjer je provedre? Kjer je provedre? To sema, to sema. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. Postopkovno gledano je problem enostaven. Gospod Preda, ki je tudi predstavil to resolucijo, je dejal, da bo ELS prosila za odložitev glasovanja. Torej, glasujemo o tem, ali bomo glasovanje o tej resoluciji preložili ali ne. Zadeva je zelo enostavna. Majam, majam doj koleč. Uh, Še dva kolega prosita za besedo, gospa Valenciano. Vă rog, vă rog, dacă am ascultat sí, o colegi, trebuie să-i ascultăm pe toți. Le poprosim de prisluhnem o să votarse después de ser debatido. Ja, o nujnih zadevah glasujemo po razpravah o teh tematikah. Vsakič, ko ELS ne želi sodelovati v razumnih pogajanjih in izgubi, počne to, kar počne danes. Saj so imeli dovolj časa za pogajanja. Ogromno ljudi v Azerbajdžanu čaka na to, da bo parlament nekaj rekel. Danes moramo glasovati. Domnul Korao, a solicitat se je kuventu. Tudi gospod Korao je prosil za besedo. Trenutek, prosim. Naj odgovorim gospodu Broku, ki je dejal, da to ne sme biti postopkovno vprašanje, ampak politično vprašanje. Absurdno se mi zdi, da nam lahko nekdo pravi, da je potrebno politično vprašanje, ki ga je treba obravnavati ne kot kršitev človekovih prvic, ampak v odborih. Kaj pa Rusija? O Rusiji smo pa lahko glasovali, zato lepo prosim, nehajmo z dvojnimi merili. V Azerbejdžanu prihaja do kršitev človekovih pravic in zato bomo o tem glasovali. Gospa Harms? Ja, Harms je ultima, do... Gospa Harms je zadnja, ki je prosila za besedo, potem pa bomo povedali, kaj bomo naredili. Ich habe den... Predsedujočega sem razumela tako, da naš poslovnik ne dopušča, da bi pri nujnih razpravah, potem ko je razprava že opravljena in resolucija vložena, potem ni možno preložiti več glasovanja, če to drži. In to so pristojne službe poslancem povedale že vnaprej, potem po pravilniku to, kar gospod Brok zahteva, sploh ni možno. In to ste povedali tudi vi, gospod predsedujoči. Dobro. Tukaj gre za nujno razpravo, zato moramo glasovati. Edina možnost bi bila, edina možnost bi bila da bi spremenili dnevni red Zato pa bi bilo nujno, da bi to podprle vse politične skupine. Tega ni, to pomeni, da bomo sedaj prešli na glasovanje. Dobro, glasujemo. Točka sedem. V dveh delih prvi del za Taka so pač pravila. It's no manipulation. Ne, ne, to ni nobena manipulacija, gospod Brok. Točno tako je zapisano v poslovniku. Še enkrat, prosim. Glasujemo. Lepo prosim, glasujemo o številki 7 v dveh delih z dvigom rok. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 2 z dvigom rok. Za. Proti.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 Zdaj pa predlog spremembe 3. Z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Drugi del. Prvotno besedilo, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe ena poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Številka 18. Prvotno besedilo s dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. številka 19. V dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 22. Tu imamo ustni predlog spremembe. Gospa Šake, izvolite. Hvala, ne želim vam jemati še več časa. Gre za popravek za to, da misija, opazovalna misija ne bi bila postavljena v slabo luč. Torej želimo samo črtati zadnji odstavek. Je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? ne, potem glasujemo. Glasujemo torej o spremenjenem besedilu, kdo je za. Proti? Vzdržani? Sprijeto. Uvodna izjava M. Za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Zdaj pa o celotni resoluciji z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Prehajamo na naslednjo točko in sicer migracija in begunci v Evropi. Predlog spremembe 6. Poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Številka 5. V dveh delih poimensko najprej prvi del, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Drugi del. Glasovanje poteka. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Številka šest. V treh delih. Vse poimensko, najprej prvi del, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeta drugi del. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeta tretji del. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 7. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 8. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 9. Poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Številka 10. Poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Ustni predlog spremembe imamo. Gospa Koraca, bild glede številke 11. Zelo na kratko. Prepričana sem, da se boste vsi strinjali s preprostim predlogom spremembe glede odstavka 11 in tu pri azilu želimo dodati upoštevaje najboljši interes otroka. Hvala lepa. Ali kdo nasprotuje temu predlogu? Ne. Potem pa glasujemo o tem predlogu, kot je bil spremenjen. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Dobro bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja.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 glasujemo o odstavku 11, kot je bil spremenjen na podlagi predloga gospe Korace. Dvamna Korac. Gospa Koraca. Hvala, gospod predsedujoči, da ste to pojasnili. Ne gre za predlog spremembe 11, več za odstavek 11. K 11. odstavku bomo dodali ustni predlog spremembe. Naj preberem cel odstavek. Mislim, da vsi poznajo vsebino ustnega predloga spremembe. Dobro, glasujemo glasujemo elektronsko in sicer o odstavku 11, kot je bil spremenjen strani korace Bild. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Sedaj pa gremo na odstavek 12, predlog spremembe 11, glasujemo poimensko. Očitno je prišlo do napake. enkrat, da boste vsi razumeli. Točka 12, predlog spremembe 11. Glasujemo poemensko. Deč, votul jeste deskis. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 13. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 1. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Votuje se in kis. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 15. Prvotno besedilo v dveh delih. Glasujemo poimensko, najprej o prvem delu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. Drugi del, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 15, glasujemo poimensko. Glasujte prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe štiri. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog dve. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjen. Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe številka 2. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodna izjava J prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog resolucije glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejet. Prečemla rezolucija revim. Prehajamo na resolucijo v zvezi z vlogo Evropske unije v bližnjem vzhodnem mirovnem procesu, še prej pa postopkovno vprašanje. This. Napeta pogajanja so bila. Imam pa predlog v zvezi s prvim predlogom. Ta predlog EKR je nevaren. Predlog spremembe govori o dveh državah za dva naroda gre za etnično čiščenje pravzaprav. Zato bi člane rada upozorila na to, da 20 odstotkov državljanov Izraela predstavljajo arabsko-izraelski državljani. Če ne bomo imeli RCV, potem ne bi smeli oškodovati ogleda tega parlamenta in glasovati bi morali proti temu predlogu spremembe. Hvala. Din, din, din punct de vedere politic političnega stališča razumem, kaj predlagate. Ne razumem pa, glede na to, da obstaja poslovnik, da ste s tem predlogom prišli na plan tako pozno, zato tega ne moremo sprejeti. Zadeve so jasne, po mojem mnenju. Tako da glasujemo o predlogu spremembe 1. Kdo je za? proti, vzdržani. Predlog je zavrnjen. Želite, da preverimo? Dobro. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Se kdo zdrži glasovanja? Nihče. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Točka šest prvotnega besedila v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Glasujemo po imensko o celotni resoluciji. Glasujte, prosim konec glasovanja. Sprejeto. Vem, situacija din. Gremo naprej. Razmere v Belorusiji. Točka šest prvotnega besedila o dveh delih. Prvi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo poimensko o predlogu številka 1. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo še o celotni resoluciji z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Prehajamo na poročilo Lupe Fontanje, socialno podjetništvo in socialne inovacije za preprečevanje brezposelnosti odstavek 19, prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 20, prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 22 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. 29 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Drugi del za? Proti? Vzdržani sprejet. 31 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Drugi del za? za, proti, vzdržani, sprejet. 33 v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del, za, proti, vzdržani, sprejet. 44 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. 50 glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejet. 51. Glasujemo poimensko še enkrat. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejito. Uvodna izjava M v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Proti vzdržani, sprejet. Glasujemo o resoluciji v celoti, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Dlabajova vzpostavitev konkurenčnega trga dela Evropske unije za 21. stoletje. Predlog ena, kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen.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 proti, vzdržani, sprejet. Drugi del glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 13 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 15 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. konec glasovanja. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Tretji del, za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 16. odstavek, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 17. v treh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. No, verifikam, votul je sedaj skis. Bomo preverili, glasujte, prosim. Kis. Glasovanje je končano. sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Še enkrat, odstavek 90, izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Ste in kis? Konec glasovanja. Sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 v dveh delih, prvi del za, proti, ostržani, sprejeto. Drugi del za, proti, ostržani, sprejeto. Bomo to preverili elektronsko, kon glasovanja. Zavrnjeno. 51 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 v dveh delih prvi del glasujemo poimensko. Tako glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, 57 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, 59 za, proti, vzdržani, sprejeto, 59 za, proti, vzdržani, sprejeto, 67 v dveh delih prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Votujem kis. Ona zasovanja. Zavrnjeno. 70 dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Kone zasovanja. Sprejeto. Sprejeto. 71 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, 71 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 73 za. sproti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 74 v dveh delih. Prvi del. Dojga proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 81 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Bomo to preverili, lahko glasujete, konec glasovanja. sprejeto. 82 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec zasovanja. Sprejeto. 84, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 85, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 86, trije deli po imensko o vseh. Prvi del, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del po imensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 90. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del. Za proti vzdržani sprejeto. 96 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za? Proti vzdržani sprejeto. 97 v dveh delih, prvi del za? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za? Proti vzdržani sprejeto vzdržani. Sprejeto. 98 v dveh delih, prvi del pa je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 101. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 102 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. 106. V štirih delih vse glasujemo poimensko. Prvi del za, konec glasovanja. sprejeto. Drugi del poemensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti del. Glasujemo poemensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 113 za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna zjava 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna zjava 6 za, proti. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 8. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. C. V treh delih o vseh glasujemo poimensko. Prvi del lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Tretji del. Lahko glasujete, konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava F v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za? Proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava H. bomo to preverili, torej drugi del eh, F. Lahko glasujete. Konec zasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava H. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji in to poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Trečem akumla raportul Crisogonos al 30 și 30. Sedaj pa naslednje poročilo, poročilo Crisogonos. 30. in 31. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU. Peti predlog spremembe, glasujemo poimensko, konec glasovanja, sprejeto. Devet v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani. Bomo to preverili lahko glasujete. Gre za drugi del devetega odstavka. Konec zasovanja. Zavrnjeno. 21 v dveh delih glasujemo poimensko. Prvi del. Za. E, Prosite, lahko glasujete. Konec zasovanja. Sprejeto drugi del, lahko glasujete, konec glasovanja, zavrnjeno. 39, poemensko, lahko glasujete, konec glasovanja, sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa.